bomo jutri ob 12.30. Sedaj pa moram prebrati sporočilo. Finske oblasti so sporočile, da eh, poslanec eh, Pentila je nadomestil v Evropskem parlamentu eh, poslanca Itala in da to začne veljati 1. marca 2012. Na osnovi tega je gospod Pentila podal svojo odpoved z veljavnostjo 1. marca 2012. 2012. V skladu z eh, četrto točko eh, našega eh, poslovnika ugotavljam, da je poslansko mesto prosto od tega datuma in, in da smo dobili informacijo od pristojnega nacionalnega organa.